za priložnost, da se pogovorimo o tem vprašanju. Naj spomnim, da je svet v svojih sklepih decembra 2014 zabeležil parafiranje julija stabilizacijsko pridružitevnega sporazuma s Kosovo. Svet si je zabeležil tudi namen komisije, da bo izdala predloge za podpis in za sklenitev, kar se da hitro, brez prejudiciranja stališča držav članic glede statusa. Svet je tudi pozdravil konec politične blokade in oblikovanje novih institucij. Pozval je nove oblasti, da se hitro rotijo reform in da nadaljujejo dialog na visoki ravni z Beogradom pozvali smo Kosovo, da naj se osredotoča na izvajanje celovitih reform, zato da bo izpolnjevalo svoje obveze pod stabilizacijsko pridržitevnim sporozumom. Napredek na evropski poti je še prav posebnega pomena za Kosovo in za regijo kot celoto. Državljani Kosova si zaslužijo konkretne rezultate in reševanje kar nekaj najnujnejših vprašanj. Odločne politične zaveze bodo potrebne za to, da se lotijo izzivov. Posebna pozornost mora biti namenjena izboljšanju pravne države, vključujoč pravosodno neodvisnost in okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pozdravljamo napredek Kosova do zdaj, ampak Prav tako spominjamo, da se mora Kosovo lotiti pomankljivosti, kar se tiče viznega dialoga, vključujoč izboljšanje varnosti in ukvarjanje z migratornimi tokovi. V tem pogledu so potrebne strukturne ekonomske reforme. Potrebno se je lotiti visoke ravni brezposobnosti in to postaja vedno bolj nujno pomembne reforme, kot je volilna reforma in reforma javne uprave, so še vedno prednostna naloga. Zaščita manjšin je tudi nekaj, česa se je potrebno lotiti. Komisija namenja vedno večjo pozornost nacionalnim ekonomskim reformnim programom in to velja tudi za Kosovo. Upamo, da bo ta pristop služil kot pomoč Kosovu v svežnju ekonomskih reform. Spoštovane poslanke in poslanci, proces normalizacije Srbijo je doživel znaten napredek. Kosovo mora ohraniti dejavno in konstruktivno vlogo v tem postopku. Dialog ostaja ključen za evropsko pot tako Srbije kot Kosova. Zato je normalizacija odnosov ena ključnih nalog za Kosovo. Zato naj pozdravim nadaljevanje dialoga na visoki ravni med Beogradom in Prištino 9. februarja in zaključek sporazuma, kar se tiče pravosodnega sistema na Kosovo. To je korak polnemu izvajanju brusovskega sporazuma, ki bi naj bil dosežen kar se da hitro. Prav tako pozdravljamo dogovor med premijerjem Mustafo in premijerjem Vučičem, da bosta sodelovala pri reševanju regionalnih težav. Med njimi tudi akutni problem nezakonitega priseljevanja z Kosova, ki ga je najti tudi v vaši resoluciji. Svet bo nadaljeval, pozorno spremljal izpolnjevanje zavez Kosova, kar se tiče normalizacije odnosov s Srbijo. To pomeni izvajanje v dobri veri vseh sporozumov, ki so bili doseženi in sklenjeni do sedaj, tako da bosta Kosovo in Srbija lahko nadaljevali po vsaka po svoji poti v Evropo. To je ključno načelo predlaganega stabilizacijsko-petežitvenega sporozuma, ki bo pomenil razvoj odnosov in sodelovanja med EU in Kosovom. In končno, Kosovo mora nadaljevati s tesnim in očekovitim sodelovanjem z Eulexom in mora dejavno prispevati k polnemu izvrševanju prenovljenega mandata Eulexa. Kosovo mora tudi kot prednostna naloga izvajati politične zaveze za posebno sodišče, ki bo preiskovalo primere, ki izhajajo iz preiskav posebne enote za preiskave in morajo sprejeti vse potrebne pravne spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa komisija, komisar Han. Uh, predsedujoča predstavnica sveta poslanke in poslanci pozdravljam osnutek resolucije o procesu vključevanja kosova v evropsko unijo komisija in evropski parlament se strinjata kar se tiče prihodnosti kosova ki mora biti evropska zahvaljujemo se podpori parlamenta in bomo nadaljevali z našim tesnim sodelovanjem Pripravljeni smo podpreti parlament in Porčevalko Lunaček v naslednjih mesecih, da bi Kosovo nadrevalo po evropski poti. V skladu z osnutkom resolucije sem med nedavnim obiskom v Prištini izpostavil potrebo po ekonomskih reformah, zato da bi okrepili konkurenčnost Kosova, kar bo vodilo do rasti, ustvarjanja delovnih mest, naložb v izobraževanje in boljše pogoje za bivanje za državljane Kosova. To bo pomagalo pri reševanju ključnih težav nezakonitega priseljevanja. Naše poročilo napredku oktobra lani je izpostavilo ključna področja za Kosovo. Podarek je na pravni državi, reformi javne oprave in krepitvi socialno-demografskega razvoja. Vsi ti elementi so ključni in to bo pomenilo, ekonomske prednosti za Kosovo, če se bodo tega lotili. Končali smo s pogajanji o pridržitevno stabilizitskem sporazumu in smo parafirali sporazum s Kosovom. Kot veste, je to poseben sporazum, vendar pa moram povedati, da je to celovit, odločen sporazum, ki zajema vsa ključna področja, kot tudi kot so drugi sporazumi z državami v regiji. Ko bomo enkrat to izvajali, bo zelo malo praktičnih razlik med tem in ostalimi pridružitvenimi sporazumi. Po parafiranju se sedaj sporazum prevaja. To bi naj končali do konca meseca. Kolegijo bom predlagal, da sve žen potrdi zgodaj aprila in to bo potem podano svetu v potreditev. Svet bi se naj dogovoril, glede podpisa zgodaj spomladi in takoj, ko bo potem visoka predstavnica Mogherini in ko so podpisala sporozum, bo to predano parlamentu za soglasje. Parlament ima zato pomembno vlogo pri tem, pri postopku potreditve. Če bi sporozum naj začel veljati na začetku 2016, to bo naš cilj še naprej, bo ključnega pomena, da se to, ta tema obdela na učinkovit in hiter način. Bomo pa pomagali pri tem postopku. Ko bo parlament dal soglasje, bo svet lahko nadaljeval sklenitvijo sporozuma. Glede na posebno naravo tega sporozuma niso potrebni umestni sporozumi. Zato, ko bo ta sporozum enkrat sklenjen, bo začel veljati takoj. Ko bo sporozum začel veljati, bo to temeljni kamen za odnose med Kosovom in EU. Prvič bodo zadeve urejene pogodbeno med EU in Kosovom. Ta odnos bo pomenil pravice prednosti, pa tudi dožnosti in obveze. Pripričan sem, da bosta obe strani potrebovali čas, da se prilagodita, prav tako pa sem pripričan, da bo izvajanje sporazuma uprit obeh. Veselim se že podpore parlamenta v tem obetajočem postopku. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava se mora končati ob 11. danes večer, tako da modrih kartonov ne bom sprejemala bom pa sprejela šest kolegov v postopku petignite pozornost. Predsedoče, držite se časa. Tri minute, gospa Lunaček. Chair. Hvala lepa, predsedoča, komisar, svet. Hvala lepa vsem, vsem poročavcem senci, da smo dosegli široko soglasje, ki bo, upam, naletelo na visoko podporo jutri. Naj izpostavim to, o čemer se je veliko držav članicah v zadnjih tednih in mesecih govorilo o Kosovo. O tisočih prosilcev za azil, ki prehajajo prek Mačarske v Avstrijo, Nemčijo in naprej. To je spet nekaj, kar izpostavlja kontekst razmer na Kosovo. Sedaj se je zadeva nekoliko umirila v zadnjih tednih, zato ker se je veliko ljudi na Kosovo zavedlo, da so iluzorne obljube točno to, iluzije. In v tem poročilu zahtevamo, da tako Srbija kot Kosovo resnično zatreta tihotapce z ljudmi, ki trgujejo s temi iluzijami tako, da ne bomo imeli več toliko prosilcev za azil v naših državah članicah. Naj pa še nekaj povem. In to jasno. O tem poročilo pa tudi v prejšnjih zahtevam hitro vizumsko liberalizacijo za Kosovo. Pripričan sem, da če bi to imeli že sedaj, da, ljudje, da se ljudje ne bi počutili tako blokirani v svoji državi in bi lahko za tri mesece odšli v EU in se potem vrnili in ne bi imeli občutka, da morajo oditi, ker jim tam ni zaživeti. Komisar Romopolis je dejal, da je Kosovo že v ciljni ravnini in da bodo dobre novice k malu na voljo in upam, da bo tako. Seveda se morajo socialne in ekonomske razmere izboljšati, še prav posebno za mlade. Boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji moramo pospešiti. To mora storiti nova vlada. To vključuje tudi visoke uradnike svojih organizacij in strank. Sicer se razmere ne bodo izboljšale. Pozdravljam tudi to, da je bila oblikovana vlada po šest mesečni blokadi, vendar pa samo dve ženski v 21. članski vladi, to ni spremljivo. Upam tudi, da bo Kosovska skupščina malo sprejela zakon o posebnem sodišču. In naj povem še nekaj. Ne gre za KLA, gre za nekatere posameznike Kosovske osvobodilne vojske, ki so zagrešili zločine. Potrebno je še kar nekaj postoriti. Naprimer, kosovski poslanci še vedno ne morejo sodelovati na vseh regionalnih sestankih. v postopku parlamentarnega sodelovanja v vzhodne Evrope. Tukaj je potrebno še nekaj postoriti in Srbija mora tudi pomagati. Še nekaj kritiziram, da pet držav članic še ni priznalo Kosova. To blokira napredek. Rada bi, da bi kmalo dosegli dogovor v svetu in komisar Han je to dejal. Upam, da bo tako. Nimam več časa, prosim, preberite si besedilo. Gre tudi za Eulex o Eulexu in o preiskavah glede korupcije v Eulexu, to škoduje vredostojnosti. EU potrebujemo hitro preiskavo. Upam, da bomo jutri dobro glasovali. Hvala lepa, gospa Lunaček. Hvala lepa. Naslednji je gospod Adaktoson, pa ga ne vidim v dvorani. Tako da dobi besedo gospod Panceri, dve minuti. Grazie, ringrazio per... Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospe Lunaček za upravljeno delo. Ogledala si je politične razmere na Kosovo. Resolucija je uravnotežena in nam kaže pot naprej v naslednjih nekaj mesecih. Vidimo obdobje sprememb in transformacije na Kosovo. Sedaj smo dali novo oceno, ker imajo novo vlado in ni več blokade. Potrebno pa se je lotiti reform in to odločno, tako da bomo okrepili vlogo pravosodja in pravno državo. Prav tako se moramo boriti proti korupciji in to odločno, pa tudi proti organiziranemu kriminalu. Potrebujemo politiko, ki se bo borila proti brezposobnosti, še prav posebno med mladimi. In uvesti je potrebno ekonomske reforme, ustvariti pa tudi trajnostno rast. To je izziv za novo vlado in pokazati morajo zmogljivost, da dosežejo te cilje. Seveda pa potrebujejo podporo Evropske unije, da bi se zadeve razmijale v pozitivno smer. Nekaj, pomisleko pa je neodvisnost in zanesljivost pravosodnega sistema. Zanesljivost in neodvisnost sta ključni za demokratično državo. In potem nedavni primeri sumo glede korupcije, veliko je primerov, ki jih je potrebno razrešiti tudi v Euleksu. To je pomembno za vredostojnost EU. Kosovo mora iti po poti večje demokracije. Podpiramo resolucijo, ker gre v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Karski, dve minuti. Pani predsednica, pani komisar. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani komisar, državna sekretarka, kolegice in kolegi. Leta 2005 je nemško obveščevalno poročilo govorilo o Kosovo kot o velikem mafijskem omrežju, ki ne dovoljuje izgradnje političnih demokratičnih struktur. Vseeno pa je mednarodna skupnost priznala neodvisnost Kosova. Naj izpostavim, da je to bila velika napaka. To je bila politična napaka, geopolitična napaka. Niso izpolnjeni pogoji za priznanje države. Tukaj gre za kriminalne organizacije, ki so ustvarile konglomerat in se ne zasluži, da bi to imenovali država. Nekaj mafijskih klanov, vlada in trgujejo s heroinom in tako kujejo velike dobičke, pa tudi s človeškimi organi. Naj povem, da se pogajamo s Srbijo. Istočasno pa se pogajamo tudi s Kosovom in to bi lahko poslavšalo odnose s Srbijo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 to državo smo priznali prezgodaj, sedaj pa bomo sprejeli drugačno formulo pri sporozumu, zato ker nekatere države članice niso priznali Kosovo. Še eno napako bomo naredili. Hvala lepa. Minutes, the... Hvala lepa. Dve minuti, gospa Vautmans. Hvala lepa. Predsedujoča komisar, predstavnica sveta, poslanke in poslanci. Najprej bi se rada zahvalila gospe Lunaček za odlično uravnoteženo poročilo. Kosovo je zame pomembna tema. Nedavno sem bila trikrat na Kosovo, tudi z nekdanjim belgijskim kraljem in nekdanjim premijejem Verhofstadtom. To je bilo takoj po koncu vojne na papirju je Kosovo leta 2014 se približalo Evropi, vendar pa v praksi se mora zgoditi še veliko. Mislim, da poročilo daje dober pregled na tem, kar smo že dosegli, ker lahko državam Kosova dajemo pogum, kar se tiče reformnega procesa, vendar pa moramo opozoriti tudi na pomankljivosti. Popolnoma jasno je, da bi Kosovo moralo postati neodvisna država, ki se mora vključiti v EU. To mora biti naš cilj. Kosovo je ena najrevnejših in najbolj skorumpiranih držav v Evropi. Zelo visoka brezposobnost vlada, Priština torej potrebuje več pravne države in tukaj jo moramo podpreti. Samo tako nam bo uspelo zaustaviti izseljevanje z Kosova. V zadnjih treh mesecih jih je odšlo 65 tisoč, to so neverjetne številke. Mi kot liberalci smo tudi za gospodarske reforme. Državljani morajo biti svobodni. Kosovo je čudovita država. Če boste tja potovali, si oglejte, podpiramo Kosovo pri procesu integracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kisogonos, minuta. Pozno je že, se upravičujem za izgovorjavo primka. Hvala lepa, predsedoča. Pred 16 leti je kar nekaj držav, članic Evropske unije skupaj z ZDA, se odločilo, da bo prekršilo načelo, da se meje Evropi ne bodo spreminjale. In so nasilno razbili del srpskega ozemlja in to spremenili v protektorat. Od takrat je upravljanje s Kosovom nekaj, kar je vse čas eh, porazen za Evropsko unijo. Organizirani kriminalci ti razmere nasplošno se slabšajo in to vodi do vala emigracije. Za 10 odstotkov se je v zadnjih letih zmanjšalo prebivalstvo Kosova. Brezposobnost je zelo visoka, ne glede na izsilevanje in korupcija je eh, vedno večja. Moramo se zavedati, da nam je spodletelo in da smo naredili več kode kot koristi na Kosovo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospod Kastaldo. Hvala, predsedujoča. V letu 2015 je prišlo do težke situacije v odnosu s sosednjimi državami. Nek kosovski Umetnik je mm, med drugim uh, naslikal ogromen črn E v znak eksodusa mm, državljanov. Poleg tega je treba upoštevati, da eden od treh eh, prebivalcev Kosova živi v rejuščini, zaradi tega je prišlo do velikega izseljevanja. Več eh, tisoč ljudi vsak dan se izseli, številni odhajajo v Nemčijo in slišati je številne lažne obljube, ki jih podajo kriminalne združbe. Zaradi tega bi morale politične oblasti pokazati odgovornost v državi in se boriti proti organiziranemu kriminalu. Treba bi bilo oblikovati ustrezno socialno politiko, tako da bi se država rešila iz krize. Brez eh, otrok, ki bodo lahko v prihodnosti delali, se ta država ne mo mogla rešiti revščine. Krizo je zelo dobro opisala v poročilu tudi gospa Lunaček in eh, rad bi pohvalil delo, ki ga je opravila. Če želimo torej izboljšati situacijo, moramo še naprej sodelovati, zato da bo država lahko nadaljevala. Sedna pa je gospa Morvaj, pa je ne vidim v dvorani, tako da bom dala besedo gospodu Makelisterju za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane dane in gospodje, nedavno sem bil na Kosovu in sem govoril eh, s predsednik s premijem Mustafo. Rad bi se zahvalil um, v imenu naše politične skupine za zelo dobro pripravljeno poročilo, gospa Lunaček. V Prištini je potekala razprava tudi o um, toku preseljevanja v Evropsko unijo. O tem smo spregovorili tudi danes in uh, Nemčija in Nemčijo je to izseljevanje zelo prizadelo. Zdi se, da sicer do kratkoročnih um, uspehov prihaja že zaradi večjih kontrol na meju. Na meji bi pa rad um, izkoristil prisotnost uh, veleposlanice Kosova v Evropski uniji in bi izpostavil to, kar so dejali govorci pred menoj. Treba je zagotoviti kampanjo osveščanja. Kosova je valna država izvora in um, kljub temu prošnje za azil običajno niso potrjene v Nemčiji. Situacija na Kosovo pa se bo izboljšala samo, če se bo korenito spremenila gospodarska situacija in Nemčija lahko pri tem pomaga. Najlepša hvala. Hvala sedaj pa za minuto. Gospod Vioti. Grazie, predsednik. 2014. Najlepša hvala, predsedujoča. Leto 2014 je bilo zelo pomembno za Kosovo. In tudi za približevanje Evropske unije. Pakt za stabilizacijo in pridružitev je zelo pomemben z vidika vzpostavljene enotne gospodarske skupnosti. To pa se ne smemo zaustaviti, treba je vzpostaviti enoten um, trg in pri tem zagovarjati oziroma izvajati tudi temeljena načela. Kot rečeno, leto 2014 je zelo pomembno, tudi usklajevanje odbor je bil vzpostavljen. Izpostavljene so bile tudi pravice skupnosti LGBT. Tudi dogodek proti homofobiji je potekal v Prištini. Tako da to je nekoliko drugače kot um, v primeru ostalih držav v tej regiji. Ko so bili organizirali to vrstni dogodki na področju LGBT pravic, je prišlo do izgreda v drugih državah, tu pa ne. Hvala tudi gospodi Lunaček za izvrstno poročilo. Mislim, da ste svoje delo izvrstno opravili. Hvala za minuto. Pa sedaj gospod Džambaski. Hvala, komisar Han, uvažajmi kolegi. Najlepša hvala, spoštovani gospod komisar, spoštovana predstavnica sveta, spoštovani kolegi. Najprej bi rad um, čestital gospej Lunaček, ki jo zelo cenim. Hvala, da ste pripravili to poročilo. Vem, da ste v to vložili veliko truda. Sam sem bil poročevalec v Senci in eh, poročali smo o tem, kar je bilo doseženega do sedaj. Spregovorili smo tudi o številnih izzivih, ki še ostajajo. Treba je omeniti tudi obsodbe oziroma domnevne nepravilnosti pri Euroleksu in tudi težave zaradi organiziranega kriminala. Še bolj pa me skrbi, da na Kosovu najdemo celotne skupine tujih borcev, ki se približujejo Evropi in nas ogrožajo. Tudi na to je treba biti pozoren. Hvala. Sedaj pa za minuto, gospod Kjuči. Sir, uvažajmo gospodžo ministra. Hvala, predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, spoštovana gospa ministrica. Leto 2014 je bilo zelo pomembno z vidika približevanja Kosova Evropski uniji. Začela so se pogajanja v okviru stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma in upamo, da se bo spomladi ta postopek končal. Potekale so tudi volitve in tudi mednarodni opazovalci so dejali, da so bile te volitve demokratične in transparentne. Čeprav je, je bil dialog med glavnimi političnimi strankami zelo težaven, je po šestih mesecih zastoja bila oblikovana vlada. Sedaj pa mora Kosovo sprejeti ključne reforme, ki bodo omogočile izboljšati gospodarsko okolje. Gre za pomembne reforme, naprimer na področju sodstva, pa tudi za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Treba je sprejeti, sprejeti tudi reforme na področju delovne zakonodaje, zato da bi povečali zaposlenost. Svet mora s podpisati sporazum za sodelovanje Kosova v programih Evropske unije. Tako bi pripomogli gospodarski rasti države in tako bi spodbudili tudi sodelovanje z Evropsko unijo na različnih področjih. Please. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Tukeš. Dve minuti. Kosovo, Nemregan, Kivi. Hvala za besedo. V nasprotju z euforijo ki smo ji bili priča ob eh, neodvisnosti Kosova, sedaj vidimo, da je situacija mm, zaskrbljujoča. Na notranji ravni se stvari poslabšujejo, prihaja do čedalje večje brezposelnosti. K tem težavam lahko prištejemo še to, da se državljani Kosova ne morejo veseliti svobode in neodvisnosti in podpore Evropske unije. Zaradi tega se preseljujejo, na tisoče jih odhaja. In zato je deloma odgovorna tudi domača vlada. Glede na to situacijo, pa mednarodna skupnost, ki je priznala neodvisnost Kosovu, mora sprejeti svojo odgovornost in mora pomagati Kosovu pri spopadanju s to državno krizo. Kosovska vlada se lahko spopade s to situacijo samo na domačih tleh. Um, treba je torej zaustaviti tokove izseljevanja. Prav tako moramo prositi Srbijo, da ne bo um, oteževala postopka približevanja Evropski uniji, da bo bolj eh, podprla sosednjo državo pri teh prizadevanjih pristopu Evropski uniji. Najlepša hvala. Za eno minuto, gospod Molnar. Sonj. Evropa, kje to je za njo? Najlepša hvala, predsedujoča. Leta 2008 je Evropska unija omogočila Kosovu, da razglasi neodvisnost takrat je začel tudi postopek um, zagotavljanja miru na Balkanu in sedaj je Kosovo tik pred vstopom v Evropsko unijo. V letu 2008 je prišlo do velikih migracijskih tokov iz Kosova. Zanima me, zakaj je kar tretjina državljanov Kosova sedaj pripravljena oditi iz Kosova in oditi v Evropsko unijo. Kosova se mora Državljani Kosova se morajo torej bodi si sprijazniti z revščino doma ali pa se soočiti s svojo negotovo prihodnostjo v državah eh, Evropske unije. Prihaja torej do težav, tako do težav pri tistih državljanih, ki ostajajo na Kosovem, kot tistih, ki se izseljujejo. Skrajne stranke v Evropski uniji trenutno izkoriščajo to vrstna politična vprašanja. Včasih celo vladne stranke govorijo o teh eh, izseljencih kot o ekonomskih izseljencih. Evropa mora torej še veliko postoriti, tako kot tudi države članice. Hvala, vaše minute je konec. Sedaj pa gospod Kukan za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil Rlike Runaček za njeno poročilo in hvala za to, da je zelo dejavna pri vprašanju Kosova. Po dolgem premoru, po volitvah, je no, mora sedaj nova kosovska vlada se osredotočiti na bistvena vprašanja, ki se nanašajo na razvoj države. Jasno je, da je to rezultat neuspešnosti gospodarskih in socialnih politik. Kosovo se mora nujno lotiti ekonomskega razvoja in eh, se odzvati na visoko stopno brezposobnosti. Velik eh, pritok eh, priseljecev iz Kosova je samo iz, ena izmed tovrst poslednic teh eh, politik. Morali bi sprejeti stabilitijsko pridružitveni sporazum in se lotiti pogajanja sprostitvi vizumskega režima. Jasno pa je tudi, da, mo, da se mora vlada bolj spopadati z vprašanjem organiziranega kriminala. Prav tako nas zanimajo rezultati raziskave o domnevnih napakah um, Evropske misije EULEX na Kosovo. Če se bomo zadev lotili korektno, bi morali te težave osvetliti. Hvala. Hvala, gospod Liberacki. Za eno minuto, prosim. Najlepša hvala, predsedajoča. Rad bi čestitev gospe Lunaček za zelo dobro uravnoteženo poročilo. Podporu bi zadnje, kar je dejal um, komisar Han, da je ta proces obetajoč. V razpravi smo izpostavili številne težave, številne pomakljivosti, lahko bi rekli, da gre tudi zelo negativne razplete zadev v tej državi. Tudi gospod Karski je to dobro urisal. Glavna težava, s katero se soočajo državljani, je ta, da ne vedo, kakšne so njihove priložnosti, možnosti v tej zelo mali državi, ki so jo sedaj spostavili. Ko je govora o pristopu, mislim, da je pomembno, da državam, kandidatkam damo upanje. To smo jim tudi dolžni kot Evropska unija, sploh glede na izkušnje, ki jih je ta del sveta imel v preteklosti. Hvala, sedaj pa postopek pritegnitve pozornosti. Gospod Bogovič je prvi

več je treba storiti, da bi, si, da bi si prizadevali za ukrepitev sodstva, da bi se borili proti organiziranemu kriminalu, da bi podprli strukturne reforme, da bi podprli trajnostni razvoj in uspravili delovna mesta. Podpiram tudi predloge sprememb naše skupine, ki se osredotočajo na transparentnost medijev, na vlogo žensk v vladi in eh, ki se dotikajo tudi napredka v odnosih s Srbijo. Mi v Romuniji zelo tesno spremljamo napredek teh eh, pogajanj in jih je treba jasno upoštevati. Želeli bi tudi napredek eh, v boju proti radikalizaciji in terorizmu. Eulex bi moral imeti tudi mm, močnejšo vlogo, morali pa bi tudi oceniti uspešnost in preglednost te misije. Transparentnost je ključnega pomena tudi za zaupanje v institucije. Hvala, gospod Moraž, za minuto. Projedre. Najlepša hvala, predsedujoča. Dejavnosti islamskih eh, ekstremistov na Kosovo predstavljajo resno težavo. Prišlo je tudi do množičnih aretacij v tej regiji zaradi dejavnosti oziroma udeležbe oboja v Siriji in v Iraku. Številne nevladne organizacije prav tako delujejo v Kosovo imajo pa sedež v Saudski Arabiji ali v Katarju. Sedaj govorimo tudi o državi, ki ima veliko mrežo ljudi, ki živijo v tujini. Tudi albanska skupnost je zelo velika. Tudi ideja o veliki Albaniji je zelo težavna. Gre za mrežo albanske skupnosti z ekstremističnimi pogledi, ki se bohoti v tej regiji. Tudi to je treba poštevati. Kako bi se torej Kosovo lahko pridružilo Evropske uniji, ko pa jo je pet držav članic mm, ne priznava v trenutni obliki? Kosovom su velike reforme. Že... Gospod Plenković. Kosovo mora opraviti številne reforme. Mi bi radi podprli Kosovo na svoji reformni poti, kar pomeni, da je nujno treba izvesti predlagani reforme. Bi pa omenil še nekaj, kar do sedaj nismo slišali v razpravi in sicer to je potreba potem, da bi zaščitili pravice srpske skupnosti na Kosovem. Vedno sem se zauzemal za pravice manjšin, tudi za pravice Srbov na Hrvaškem, tako da je treba sedaj spregovoriti tudi o pravicah eh, Srbov na Kosovem. Ko je govora o prihodnosti Balkana, kajti danes smo govorili na različne načine ravno o prihodnosti te regije. Ko je govora o tem, moram povedati, da si želim, da bi vse države Balkana bile članice Evropske unije, kajti mislim, da je to edini dober obet za prihodnost za ta del sveta. Gospod Karver, eno minuto. Hvala, predsedujoča. Ker zaradi svoje osebne zgodovine in ker sem bil priča številni diskriminacij, številnim diskriminacijam, sam se pridružujem tudi težavam, ki jih imajo Romi na Kosovo, ko gre za pomankanje priložnosti, za pomankanje delovnih mest, bivališč in tako naprej. Romska skupnost se zato odloča, da bo pravila tvegano pot in se podala v države Evropske unije. To pa ni spremljivo. Romom bi morali omogočiti, da se bolje počutijo v tistih državah, za katere so se odločili. Tudi v Združenem kraljestvu se soočamo s premajhno ureditvijo selitvenih skupnosti in uh, bolim se, da bo zaradi tega prišlo še do večje diskriminacije romskih skupnosti. Hvala. Hvala, zadnji pa je gospod Korao. Grazie, grazie, presidente. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi sam bi rad čestital kolegici Lunaček na zelo konstruktiven način ste delovali in takšno je tudi vaše poročilo. V primerjavi z um, drugimi državami, o katerih smo razpravljali, je, država, je situacija na Kosovem veliko bolj težavna. In že to nam daje misliti. Stabilizacijsko pridružitveni sporazum je sicer očitno korak v pravo smer, ker pa zadeve potekajo zelo hitro, bi rad opozoril, da se ne smemo prenagliti. Treba je zagotoviti, da se bodo vse države Balkana pridružile Evropske unije, sicer vemo, da prihaja do težav, ko gre za organiziran eh, kriminal in da tu obstaja tudi potencial za terorizem, tako da moramo biti bolj previdni, ampak vseeno si moramo prizadevati, da se nam ta država priključi. Hvala. Sedaj pa dajem besedo komisarju Hanu. Uh, hvala lepa za besedo in hvala za vašo podporo za pobude na Kosovem. Rezolucija, o kateri smo razpravljali danes, je zelo konstruktiven instrument in zahvaljujem se gospe Luneček za njeno delo, ki ni bilo vedno lahko. To, jasno kaže na strukturne težave na Kosovem, torej glede gospodarstva, pa tudi vladavine prava, kaže pa tudi na pot naprej in z tega vidika menim, da bo sporazum o pridružitvi zelo jasen signal, da je prihodnost Kosova v Evropi. In uh, eh, se bo prav tako podprl zavezo države v smeri evropskih integracij. Treba pa se bo tudi odzvati na gospodarske izzive. Tu bi tudi pozdravil preko veleposlanice oblastnike na Kosovem in se jim zahvalil za njihovo zelo eh, odločno eh, reakcijo na imigracijske tokove, s katerimi se srečujemo. In um, vsi ti napori tudi na področju um, azila so vodili v vzdržno zmanjševanje števila priseljencev. In zato se vam zahvaljujem in vas prosim, da tudi oblasti na Kosovem o tem obvestite. Morda bom to lahko naredil tudi sam, kajti čez dva tedna bom na Kosovem in eh, sodeloval bom na konferenci o Zahodnem Balkanu, ki se ukvarja z povezovanjem na področju mm, infrastruktur na Kosovem, torej ki bo organizirana na Kosovem. Kosovo si zelo prizadeva eh, tudi za boljšo upetost države v regijo in za Eh, boljšo stabilnost eh, v regiji, za mir, za ustvarjanje delovnih mest in tako dalje. Torej, zahvaljujem se vam še enkrat eh, za vaše konstruktivno delo, za vaše prispevke v interesu Kosova in s tem Evropske unije. Hvala, komisar. Sedaj pa dajem besedo še državni sekretarki, gospe Kalnini Lukaševici. Hvala lepa. Gos podkomisar, gospe in gospodje. Hvala lepa za to razpravo. Evropska unija bo še naprej pomagala Kosovu, vključno s svojo okrepljeno prisotnostjo na terenu. Ampak glavna odgovornost za napredek pa je na strani Kosova. Glavne institucije, vodja, vodje države in pa civilna družba so tiste, ki eh, bodo lahko največ k temu prispevale. Treba si je prizadevati za čimprejši podpis pridružitvenega sporazuma, to bo pripomoglo k regionalni stabilnosti na ta način, da bo povezalo Kosovo z evropskimi integracijskimi procesi. Na ta način bomo tudi mm, podprli regionalne pobude za reforme na Kosovem. Svet eh, podpira komisijo, in um, pričakuje, da bo sporazum čim prej podpisal. Treba je, da politični vodje uh, naredijo vse, kar je potrebno za državljane Kosova in za državo. Ne gre zgolj za to, da je treba zadovoljiti Evropsko unijo, temveč zato, ker je to v interesu Kosova in njenih državljanov. Torej, še enkrat se vam zahvaljujem za vašo pozornost in hvala za to zelo pomembno razpravo. Hvala lepa, gospod državna sekretarka. S tem eh, končujemo to razpravo. Imamo še en predlog za rezolucijo. Torej